točko 2, sprejetje dnevnega reda. Kot veste, glasovanje o poročilu ETS smo preložili na izredno sejo, ki bo v Strasburu v četrtek 15. decembra od 8. zjutraj do 10. Revidiran dnevni red ste prejeli v ponedeljek 5. decembra popovdne, če ni pripomp, lahko ta spremenjen dnevni red tudi potrdimo brez dodatnih sprememb. Obestila predsednika, rok za amandmaje, mnenje o CETI po preložitvi glasovanja v odboru INTA, rok za vložitev amandmajev zgolj v angleščini, sreda 14. december opovdne. Glasovanje v odboru ENVI bo potekalo 12. januarja. osnotek mnenja o zaščiti delavcev pred tveganji karcinogenih in mutagenih snovi po preložitvi sprejetja predloga komisije o drugem svežnju snovi za 21. december. Rok za vložitev amandmajev pa je ponedeljek 9. januar ob 12. opovdne. Glasovanje v odboru Envi ostaja nespremenjeno. V gradivu za današnji sestanek imate tudi poročilo o misiji v Johannesburgu, COP17 CITES od 23. do 25. septembra. Božični koktejl oziroma sprejem vabljeni po današnjem sestanku. Danes imamo tolmačenje v 21 jezikov in prav tako poteka prenos po spletu. Priporočila koordinatorjev so bila posredovana v elektronski obliki, če ni pripomp, je to potrjeno. Potem točka 5, potrditev zapisnika sestanka 29. septembra. Če ni pripomp do konca sestanka, bomo s tem ta zapisnik tudi potrdili. Zdaj pa poročanje o medinstitucionalnih pogajanjih glede uredbe o živem srebru. Pogajanja smo zaključili na drugem neformalnem trialogu, ki je potekal v torek 6. decembra. Zaradi bistvenih razlik pri ključnih zadevah med parlamentom in eh, svetom nam je uspelo stvari razrešiti. Glede novih eh, proizvodnih procesov in eh, ekonomskih kriterijev, to smo eh, črtali. Prav tako se zahteva znižanje eh, količine uporabnega živega srebra, kar zadeva odpadni, eh, odpadno živo srebro. Začasno skladiščenje je omejeno na pet let, skladiščenje nad površjem zemlje dodaja, zahteva dodatno utrjevanje solidifikacije. Prav tako bo potrebno pripraviti popis lokacij na podlagi informacij iz držav članic glede mejnih eh, vrednosti vsebnosti živega srebra. Tu smo eh, sprejeli strože pravila. Do leta 2020 pa bo komisija tudi preučila možnosti za dodatno usklajevanje eh, glede mejnih vrednosti vsebnosti živega srebra v drugih zakonodajnih aktih. Obstoječ procesi, to je bila skrajna meja za svet, tu je bilo možno vendarle sprejeti nekaj krajših hm, roko. Glede zobozdravstvenih eh, amalgamov se svet ni mogel strinjati glede datuma dokončne opustitve. Zato je pomembno, da smo sprejeli eh, tudi časovno oziroma starostno umetev 15 eh, let za ranjive skupine, določili separatore, nacionalne načrte in tudi vsega klauzula v pregledu za leto 2020 za krematorije. Zdaj gre to besedilo na uh, Koreper, odvisno pač od rezultata mm, razprave in glasovanja v Koreperju, bo glasovanje v odboru potekalo 15. decembra v Strasburgu ali pa 12. januarja. Zdaj pa lahko preidemo na glasovanje. Glasovati moramo o osnutku predloga resolucije o pediatričnih zdravilih in lahko začnemo kar takoj. Amandma 60 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 65 za, proti vzdržani, zavrneno. Amandma 65 za, proti vzdržani, zavrneno. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 z ustnim amandmajem na zahtevo SD. Kdo nasprotuje temu ustnemu amandmaju? Ne. Torej glasujemo z ustnim amandmajem za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Amandma 60, 70, se upravičujem, pravi predsednik za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, potrjeno, potrjeno se popravlja predsednik. Amandma 73, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Amandma 79 za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi oddali glas, konec glasovanja, zavrnjeno. Amandma 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za proti zdržani. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 82 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani vzdržan in zavrneno. 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 1 za, proti, vzdržani, zavrneno. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, zavrneno. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo 6 in 7 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrneno. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. 13 ne glasujemo, ker je brezpredmeten, torej 14 za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrneno.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 vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 43 za, proti držanje zavrnjeno. Amandma 47 za, proti držanje preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8 za, proti, zdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, zavrneno. 59 za, proti, vzdržani, zavrneno. Še končno glasovanje in sicer elektronsko, prosim. Lahko preverimo amandma 70, prosim. 70. Odstavek 4a nov na strani 2. I don't remember if we have voted. Ne spomnim se, smo glasovali za ali proti. Za. Ja, mislim, da ste rekli proti. Ne, ne, potrjeno. Dobro. To je na predlog socialistov, veste. Ne. We have the final vote, sorry. Ja, končno glasovanje še. Izvolite, glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Dobro. Sprejeto, soglasno. Hvala lepa. We give for one minute the possibility for... Kratek enominutni odmor, da tisti, ki želijo oditi, lahko v miru odidejo. Okay, colleagues, we can uh, start with a item number 8 in our... Torej, lahko začnemo s točko 8 na dnevnem redu, Evropski semestr za usklajevanje in ekonomskih bil, eh, eh, politik, letni pregled rasti za leto 2017. Obravnava osnutka mnenja, poročevalec pa je kolega Nuno Melo poročevalca ni, zato besedo dajem gospe Ajuso, ki bo predstavila stališče poročevalca Pilar. Sí, muchas gracias, señor presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Nuno Melo je moral prej oditi nazaj domov, zato me je prosil, da spregovorim v njegovem imenu, kar mu z veseljem tudi storila. Uh, Gospod Melo pravi, da je razprava o evropskem semestru izvrstna priložnost za to, da upeljemo tudi okoljske in zdravstvene politike na gospodarsko in proračunsko področje, zlasti kadre govor o trajnostnem razvoju. Zeleno gospodarstvo bi moralo biti obravnavano kot pomembna gonilna sila za gospodarski razvoj kajti s tem bomo ustvarjali delovna mesta in zmanjšali svojo odvisnost od zonanjih virov. Bolj pameten trajnostni razvoj moramo spodbujati, spodbujati moramo tudi neodvisnost, zlasti, ko gre za surovine. Podnebne spremembe nedvomno predstavljajo velik globalni izziv, zato je zelo pomembno, da se držimo tudi nedavnega sporazuma, ki je bil sklenjen v Parizu. Spodbujati moramo dobre okoljske prakse, kaznovati moramo tiste, ki povzročajo škodo na okolju. Vendar moramo biti previdni, braniti moramo gospodarstvo, zagovarjati moramo rast, zagotavljati moramo tudi ustrezne okoliščine za čim boljšo rast v številnih sektorjih. Kar zadeva zdravstveno politiko, zdravje je samo po sebi vrednota, je tudi predpogoj za gospodarsko rast. Vlaganje v zdravstvo zato prispeva k temu, da se izboljša gospodarsko blagostanje, da se izboljša zdravje, pa tudi sama socialna integracija. Poskrbeti moramo za učinkovitost in tudi za finančno vzdržnost zdravstvenih sistemov. Učinkovite naložbe v zdravstvo so nujen predpogoj, če želimo zagotoviti gospodarsko blagostanje in če želimo spodbujati rast in razvoj. Tako bomo lahko tudi dosegli rezultate, ki smo se jih zastavili na področju produktivnosti in ustvarjanja delovnih mest. Upam, da lahko računam na sodelovanje vseh poročevalcev v senci. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalci v senci v imenu SD gospod Zofoli. Hvala lepa, gospod predsednik. Sporočilo komisije o ekonomske politike in rasti za leto 2017 eh, izpostavlja potrebo po krepitvi eh, gospodarske oživitve in eh, predvsem za investicijami v mlade, konkretno v boj proti brezposelnosti. Mislim, da se lahko vsi strinjamo do te točke. Zavedamo se, da je Eh, za misel o eh, Evropi, ki eh, ni sposobna ponuditi priložnosti in perspektive svojim državljanom, nekaj, kar vsekakor lahko kloni pod udarci populizma. Zato je pomembno, da se v parlamentu s praktičnimi in konkretnimi ukrepi spopademo z temi izzivi, novimi in starimi, zaradi res radikalnih sprememb svetu in Evropi. Menimo, da so ukrepi tu preveč, eh, oziroma premalo eh, konkretni. Eh, komisija pozdravlja ukrepe, ki znižujejo primankljaj z 6 odstotkov pred nekaj leti na 2 odstotka. In to je seveda pomembno z vidika stabilizacije javnega dolga, ampak dejstvo je, da V priporočilih za posamezne države potrebujemo tudi ustrezne inštrumente fleksibilnosti, zato da lahko omogočimo tem državam, da spodbudijo investicije in pa tudi spodbudne ekonomske politike. Pomislimo naprimer na škode, ki jih povzročajo naravne kataklizme, ki so vedno bolj eh, pogoste. Prav tako je pomembno, da se eh, vlaga v odpravljanje ranljivosti bančnega sistema. V različnih eh, primerjih pa so težave bank v veliki meri povezane z gospodarskim neuspehom in dejstvo je, da eh, posojilojemalci ne morejo več vračati najetih posojil, tako da je dejstvo, da moramo nekako eh, najti pot ven iz tega začaranega kroga, ki ga prinaša dogma vrčevalnih ukrepov. Seveda je potrebna fleksibilnost glede družbeno-ekonomskih politik, ampak eh, potrebno je upravljati s temi ukrepi na smislen način. Eh, logika decimalnih številk, mislim, da je logika, ki jo moram domestiti, neka bolj kvalitativna logika. Eh, in moram reči, da trenutna Evropska komisija daje določene pozitivne signale v to smer, čeprav so ti zaenkrat še zelo plahi. Menimo, da in vemo, da neinvestiranje v zeleno gospodarstvo, kar je eno od, eden od najpomembnejših in najbolj dinamičnih gospodarskih eh, sektorjev, in eh, da sam v sebi eh, nosi tudi potencijal velike inovacij in konkurenčnosti za evropske države. Pomislimo na Eh, krožno gospodarstvo, na eh, cikl odpadkov, na, eh, pomislimo na nizke izpuste, pomislimo na to, da je potrebno spremeniti paradigmo, kot to zahteva sporazum iz Pariza, ki ga smo ga potrdili na COP22. Zato pozitivno sprejemamo sporočilo komisije vezano tudi na učinkovito eh, rabo virov. Tako da mislim, da moramo nadaljevati eh, z eh, delom in z tem, da ustrajamo naprej, kaj ti okoljski kazalniki so vedno bolj sestavni del tudi vrednotenja gospodarskih politik držav članic. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospod Selimovič. Hvala lepa. Kot prvo naj se zahvalim poročevalcu, gospodu Melu, za pripravo tega mnenja, ki je dobra osnova za nadaljne delo. Pozdravljam dejstvo, da Envi zopet pripravlja mnenje o letnem pregledu rasti, okoljski vidiki vsega, kar morajo mm, sestavljati del rešitve za javnofinančne in ekonomske težave EU. Z nadaljnim izčrpavanjem eh, našega gospodarstva ne bomo uspeli rešiti težave, v kateri smo se znašli. Naj izpostavim tri zadeve, ki so ključnega pomena. Kot prvo, okoljske dajatve, eh, še posebej tako imenovani tax shifting programi, eh, ki jih poznamo tudi kot okoljske davčne reforme, to je zelo visoko vrščeno na politično agendo, kar dokazuje tudi strategija EU 2020 ta napredek je predvsem sprožila direktiva iz 2004 o obdavčitvi energije. In če posebej, ko so države članice dobile zakonsko obveznost nove obdavčitve energentov. Tu so tudi eh, širše odgovornosti proizvajalcev. 25 od 28 držav članic EU je leta 2004 15 že uporabljalo eh, takse za uporabo odlagališč kot eh, način upravljanja z tovrstnimi politikami. Ampak lahko storimo še več. Evropska unija mora še naprej davčno breme prenašati z dela na onesnaževalce in na proizvajalce in uporabnike fosilnih goriv. Na ta način bi omogočili okoljske izboljšave in pa tudi znižano Eh, porabo energentov in eh, naravnih virov, pa tako bi izboljšali učinkovitost. Kot drugo naj omenim vlogo zelenih delovnih mest. Študija leta 2012 jasno kaže na to, da je število ljudi zaposlenih v ekoindustriji v tem trenutku nekje okrog 3,4 milijona v letu 2012. Leta 2000 je bila ta številka le 2 milijona. Tako da imamo vse večje število zelenih delovnih mest in eh, tudi večina jih je odvisna od eh, okolja v smislu impota. Pomeno pa je, da se uskladijo evropske politike. Če vzamemo za primer eh, direktiva o energetski učinkovitosti stavb iz 2010, ta določa, da mora biti praktično vse eh, nove stavbe nič energijske do leta 2020. Izolacija in pa toplotne črpalke so glavni vzvodi za doseganje teh ciljev in zato bodo, bo ravno rast na eh, tem področju in zaposlovanje na tem področju tisto, kar bo eh, najbolj počutilo ta premik, kot je tudi zapisano v poročilu. Več zelenih investicij je prav tako ključnega pomena, če želimo podkrpiti rast eh, števila delovnih mest in rast na splošno. Dejstvo je, da je bilo nujno sprejeti tovrstne ukrepe, vrševalne ukrepe v finančni krizi, vendar le pa menim, da bodo eh, investicije tiste, ki bodo resnično potrebne, da se ustvari gospodarstvo, ki bo upoštevalo eh, energetske podnebne in eh, okoljske politike EU. Skupne investicije v čiste tehnologije morajo doseči 500 milijard na leto, če želimo zadržati globalno segrevanje vsaj na ravni dveh stopin Celzija. Eh, nad to mejo, pravijo znanstveniki, postanejo podnebne spremembe nepovratne in katastrofalne. Danes smo še daleč od teh eh, številk v smislu investicij in eh, poročili 2014 ugotavlja, da je ključno najti alternativne načine za financiranje zelenega gospodarstva in za okoljsko obdočitev. Potrebujemo tudi ustrezno ravnovesje med okoljskimi obdavčitvami in investicijami in eh, še bolj dobičkonosno mora postati investirati v zeleno gospodarstvo. Eh, na teh eh, treh področjih, ki so izrednega pomena za EU, e želim uložiti amadmaje, prav tako se veselim se stanka z preostalimi poročevalci v senci, ko bodo amadmaje vloženi. Še enkrat hvala poročevalcu za odlično delo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Eichhout. Hvala lepa, gospod predsednik tudi v mojem imenu zahvala poročevalcu za pripravo tega mnenja. Dejstvo je, da gre tu za mnenje na eni strani, to je pač omejitev, pravila so takšna in kot so ostali kolegi dejali, tudi jaz menim, da je to res zelo dobra podlaga za nadaljne delo, kajti menim, da je ključnega pomena in zelo me veseli, da tudi okoljski, odbor za okolje sodeluje v tem evropskem semestru, kajti Vemo, kako zelo pomembno je zagotoviti, da bodo evropske vlade počele modre stvari s svojimi proračuni in svojimi politikami in eh, okoljska politika in trajnost eh, je seveda logično del vsega tega. No, če pogledamo zdaj predlog poročevalca, mislim, da se glede številnih eh, zadev lahko strinjamo in verjetno bomo samo dodali še nekaj specifik. Naprimer, ko poročevalec pravi, da je potrebno načela krožnega gospodarstva vključiti v evropski semester, popolnoma se strinjamo, ampak mislim, da treba nekoliko jasneje povedati, kaj imamo v mislih s temi načeli. Kajti, ko smo govorili o svežnju o odpadkih, smo govorili o kazalnikih in tudi te kazalnike je potrebno vključiti v semester, tako da bomo uložili manj v tem smislu. Potem eh, obdavčitev. Jasno je, da je to vedno težavna razprava, ampak kot je dejal kolega pred menoj, ne moremo se ogniti razpravi o obdavčitvi. Videli smo, kaj se dogaja tekom krize. Obdavčitev dela se je dejansko povečala, kar je najbolj neumna stvar, kar jih lahko naredimo. Kaj ti pomeni, je, da se zmanjša obdavčitev dela, da lahko zagotovimo več delovnih mest. In potem je seveda obdavčitev potrebno premestiti na uh, onesnaževanje in pa na uporabo čistih resursov. In ta prenos eh, obdavčitve je ključnega pomena. Glede subvencij za fosilna goriva, moram reči, da me eh, že nekoliko utrujajo te stare mednarodne platforme, kjer se ljudje uh, dogovorijo, da bodo odpravili subvencije za fosilna goriva. Izgubil sem že koliko krat smo rekli, da bomo to OECD, G20, G8, NDS, Svetovna banka, vsi pravijo, da bomo to storili, nihče tega ne počne. Mislim, da je skrajni čas, da tudi to postane pomemben kazalnik pri eh, semestru, da bo jasno, da ne le, eh, da pridigamo o odpravi subvencij ampak da tudi počnemo. Veselim se tudi eh, amandmajev kolegov glede zelenih investicij. Mislim, da se bomo tu lahko našli, da bomo našli nek skupni jezik. No in v zaključek naj še povem, da bomo uložili tudi nekaj amandmajev v smer varovanja tega, da se zagotovi neka minimalna raven zdravstva v državah članicah. Vemo, kaj se dogaja v Grčiji in tisto osnovno, temeljno javno zdravstvo resnično prihaja do skrajnih meja sprejemljivega in tudi to mislim, da mora biti sestavni del semestra, vse neko minimalno raven eh, zdravstvenega varstva potrebujemo. In če pogledamo tudi, kaj počnemo z, vediko, z vedika varne hrane, mislim, da je to pomembno za Evropo. Pomembno je ne le, da govorimo o varčevalnih ukrepih vedno znova, ampak da kot Evropa pokažemo, da je potrebna vsaj neka minimalna raven eh, zdravstva in da je potrebna vsaj neka minimalna raven eh, var, varne hrane. In če Evropska unija ne bo svojega sistema nekako širila in se bomo osredotočili zgolj na vrčevalne ukrepe, lahko računate na še dodatno izgubo zaupanja v Evropsko unijo. Tudi to mislim, da velja izpostaviti v tem mnenju, tako da veselim se sodelovanja s kolegi in s poročevalcem. Kot rečeno, osnova je zelo dobra, dodali bomo še nekaj tem, dodali bomo še nekaj naših specifik prepričan pa sem, da lahko skupaj razvijemo zelo dobro poročilo, ki ga bomo potem posredovali naprej kolegom v odbor Ekon. Hvala lepa, gospod Nano. Gospa Tornano. Merci, monsieur le président. Uh, oui, je remercie. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala poročevalcu za upravljeno delo, no, ampak eh, evropski semester je je tekom let postal neko glavno orodje za vse večji vpliv na gospodarske in proračunske politike držav članic. Dalj smo od učinkovitih investicij na področju zdravja, eh, nora eh, fiskalna politika, ki gre mimo vsakega zdravega razuma, vodi v sesutje javnih storitev v državah članicah in to vodi v Eh, socialne in zdravstvene drame, predvsem na jugu Evrope. Daleč smo od rasti, od zaposlovanja, od eh, gospodarske blaginje, ki jo to poročevalec eh, izpostavlja. Težko torej se je strinjati s temi načeli, težko se je strinjati z osebino. Kajti, kaj lahko rečemo o teh nekih protislovnih predlogih, ki so protislovni eni z drugimi in eh, tudi protislovni z drugimi politikami, ki jih usiljuje Evropska unija. Najprej krožno gospodarstvo. Seveda, to je nekaj, kar je pomembno z vidika težav, ki jih povzroča naš eh, način življenja in eh, potrata resursov. Dejstvo je, da bi evropskim podjetjem omogočili, da privrčuje približno 600 milijard evrov na leto. Ampak ali ni protislovno, da obenem podpiramo krožno gospodarstvo, obenem pa eh, samo še privijamo primež regulative na podjetja, ki so tako ali tako že v težavah, kar zadeva mednarodno konkurenčnost. In Evropska unija želi biti tu ključna na področju mednarodne trgovine, obenem pa je to tudi eden od glavnih razlogov za mednarodno osnaževanje. Na lokalni ravni mislim, da moramo uh, ohranjati inovativne sile, ki jih imamo, torej našo industrijo, naše proizvajalce. Potem je tu še želje po energetski samozadostnosti Evropske unije. Eh, države članice ne bodo mogle same pokriti svojih energetskih eh, potreb fosilne energije namreč niso trajna rešitev in biološke oziroma obnovljive vire energije v tem trenutku ne vidimo še kot izvedljivo alternativo. Dejstvo je, da smo odvisni od uvoza energentov in to je pač realnost. Dejstvo je, da na ta način ne bomo uspeli rešiti velikih ekonomskih izzivov, s katerimi se soočajo države članice EU, eh, ampak naši resursi, naša eh, moč je tista, ki nam bo omogočila, da te težave presežemo in seveda bomo uložili tudi ustrezne amantmaje. Hvala lepa. Želi morda še kdo besedo? Zdi se, da ne. Prav, potem bom dal besedo predstavniku komisije, gospodu Kleneganu. Hvala, predsednik hvala poročevalcu za osnutek mnenja in tudi poročevalcem v senci za vse pripombe, ki ste jih podali danes do povdne v zvezi z letnim pregledom rasti za leto 2017. Pozdravljamo vprašanja, ki ste jih izpostavili v osnutku mnenja in tudi podporo, ki ste jo danes izrazili tistim področjem, ki so opredeljena kot prioritetna v letnem pregledu rasti. Gre seveda za tri stebre trikotnika za ponovni zagon investicij, za strukturne reforme in za zagotavljanje odgovornega javnega oziroma odgovornih javnih financ. Kar se tiče specifičnih točk, ki jih je poročevalec izpostavil v mnenju, se strinjamo, da je treba vlagati v strateška področja, če želimo spodbujati rast in nova delovna mesta po vsem notranjem trgu. Kot ste povedali tudi nekateri govorniki, je napredek pri tem odvisen od ukrepov, tudi od ukrepov, ki jih spremejo države članice, ko poskušajo odpraviti dodatne ovire za nove naložbe, tako da morajo tudi države članice prevzeti svoj del odgovornosti. Pozdravljamo sklic na pariški podnebni sporazum, Ta sporazum je izpostavljen tudi v sporočilu komisije o letnem pregledu rasti, predvsem zato, ker nudi nove možnosti za podjetja Evropski uniji, ki lahko tako razširijo svoj trg za blago in storitve. Tako da poskušajo prispevati k doseganju ciljev, ki so bili dogovorjeni v okviru sporazuma. In še za konec vprašanje naložb v zdravstvo, kar ste izpostavili nekateri odgovorniki in učinki na produktivnost, delovno silo in kapital. Strinjamo se s poročevalcem, da je zdravje in zdravstvo ključnega pomena v evropskem semestru. Tako, ko gre za dostopnost in vzdržnost. Eh, pričakujemo pa seveda tudi, da se bo o celotnem sektorju govorilo tudi v priporočilih za posamezne države in v prihodnih letnih pregledih rasti. Veselimo se že končne različice mnenja, pa tudi vseh morebitnih predlogov sprememb, ki jih boste van še unesli, tako da z veseljem pričakujemo končno različico, ki jo boste na to posredovali odboru za ekonomske in notarne zadeve. Hvala. Hvala. Hvala. Kakšna pa je časovnica? Končni rok za vložitev predlogov sprejem je 14. december ob 12. Glasovanje v odboru Envi bo potekalo 24. januarja, glasovanje v Ekon 6. februarja. Zdaj pa se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu. Gre za razrešnico, za splošni proračun EU za, in tudi za razrešnice različnim agencijam. Bom dal besedo kar takoj poročevalcu in sicer sebi, da predstavim svoj osnutek mnenja. Bom ponovno prišel na italijanščino. To se včasih zgodi.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 vse tisto, o čemer smo se pogovarjali s komisijo in ostalimi agencijami, ki so nam posredovali mnenja na našo željo. Leto 2015 je bilo drugo leto, ko se je izvajal večletni finančni okvir večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020. Zato smo preverili, kako se izvaja proračun. Pri nekaterih postavkah je bilo izvajanje slabše kot v predhodnih letih. Zlasti je to merodajno na tistih področjih, za katera smo pristojni mi. Nekatere proračunske vrstice so se izpeljale v praksi 99,9 odstotno, kar pomeni, da smo optimalno uporabili sredstva, ki so bila dana na voljo. Stopnja izvajanja je bila torej precej visoka. Se bom ne mudoma lotil kar samih podatkov v zvezi z izvajanjem. Kar zadeva ukrepe v GD za okolje. 379 milijonov 251 tisoč evrov je bilo danih na voljo. 99,3 odstotka sredstev smo prevzeli, ko je šlo za prevzeta plačila, tam je bila stopnja uporabe 99,36 odstotkov. Kar zadeva stopnjo izvajanja, generalni direktorat za podnebje je izvajal ukrepe, za katere smo namenili sredstvo v višini 96 in 99 odstotkov, ko gre za prevzeta plačila in prevzete obveznosti potem GD za zdravje, več kot 237 milijonov smo namenili za zdravstveno politiko, 97,4 odstotka sredstva je bilo izvedenih zadovoljivo, 97,2 odstotka je bila dosežena stopnja pri prevzetih plačilih. Ko gre za javno zdravstvo za obdobje 2014-2020, je bila stopnja izvajanja zelo visoka. 99,9 odstotkov, ko je šlo za prevzeta plačila, ta sredstva smo v celoti porabili. Ko gre za varno hrano in ko gre za dobrobit živali ter rastlin, tudi v tem primeru je bila stopnja izvajanja zelo visoka. Pri nekaterih proračunskih postavkah smo morali določena sredstva oduzeti in jih dati na voljo za nujni sklad. V letu 2015 nismo izglasovali novih pilotnih projektov ali pripravljalnih ukrepov. Pripravljalni ukrep smo izvedli zgolj pri prevozu živali. Izvajali smo tudi vse pobude iz prejšnjih let in jih ustrezno poplačali. Kar pa zadeva pet agencij, ki so v naši pristojnosti, EFSA, EMA, ECDC, EKA, torej Agencija za kemikalije, naj povem, da so te agencije izvajale raziskovalno, znanstveno delo in nudile pomoč evropskim institucijam. Te agencije potrebujejo ustrezne kadrovske in tudi finančne vire, če želijo doseči svoje cilje. Sicer se je letni proračun izvajal nekoliko bolje v primerjavi s preteklimi leti. Uvedli smo tudi korektivne ukrepe in sicer po mnenju računskega sodišča in Evropskega parlamenta. Iz predhodnih let še posebej smo se osredotočali na samo ocenjevanje in na izboljševanje sistemov notranjega nadzora ter na letne programe. Želeli smo vključiti več podrobnosti tako glede predvidenih subvencij, kot tudi pri razpisih in javnih naročilih. Upoštevali smo tudi mnenje Evropskega parlamenta, sicer v kontekstu to postopka razrešnice za leto 2014, zlasti v tistih sektorjih, kjer smo imeli finančni nadzor. Pri EFSI smo ugotovili, da so izboljšali notranji sistem nadzora in tudi notranji sistem izbire posameznih strokovnjakov, ki za njih delajo. Na podlagi razpoložljivih podatkov, do katerih smo prišli na podlagi poročila računskega sodišča, smo prišli do sklepa, da lahko zagotovimo razrešnico komisije za področje javnega zdravja, varne hrane, okolja, zdravstva. Ne moremo pa podeliti razrešnice petim agencijam, ki so pod nadzorom našega odbora. Besedo bom predal poročevalcem v senci. Najprej kolegica Kadenbach. Ja, ich darf mich beim Bericht. Najprej bi se prisrčno zahvalila poročevalcu. Kot smo že prejšnjič na kratko omenili, so mnenja zelo celovita, odražajo mnenje našega odbora. In eh, vedno znova si natančno gledamo poročila računskega sodišča. Lahko še dodam, poleg vseh zahtev računskega sodišča navedenim agencijam, se ukrepi že izvajajo oziroma se bodo pričeli izvajati. In včasih pa morda ne gre za najboljše sodelovanje. Z naše strani verjetno ne bomo podali veliko predlogov sprememb, dvoje pa bi v imenu SND še dodatno poudarila. Drugače pa se lahko držimo priporočil kolega Lavije. Hvala. Hvala lepa. Gospod Selimovič. Hvala lepa. Mi bomo predložili nekaj predlogov sprememb za poročilo. Zdi se nam, da gre za dobro mnenje, sicer in zadovoljni smo z nekaterimi dogodki, kot je recimo stopnja napak, ki zdaj upada. Zdi pa se nam, da nekaj predlogov še moramo vložiti in to sem želel povedati, da bo naša skupina še vložila nekaj predlogov svojem. Hvala. Hvala lepa. Gospod Tornano. Hvala lepa, gospod predsednik težko se je ne strinjati s tem, kar ste povedali glede dejavnosti agenci, komisije in petih agencij, ki so od komisije odvisne. Kot kaže, se je število napak zmanjšalo, bolje se porabljajo dodeljena sredstva, prišlo je tudi do racionalizacije pri kadrovskih verjih. Nekatere agencije so resnično vložile veliko truda v to, da bi zmanjšale uh, število zaposlenih za pet odstotkov, kot je to zahtevala komisija. Nekaj takega je storila naprimer Agencija za okolje. Mislim, da bi morali vsi poenoteno slediti temu cilju. Očinkovitost bi morali meriti tudi na podlagi razmerja število zaposlenih proračun. To razmerje se namreč precej razlikuje med posameznimi agencijami, kar zateva samo vsebino. Evropske agencije so pod nadzorom komisije, komisija jih regulativno nadzira, povzročajo pa določene težave z vidika preglednosti. Namreč Evropska agencija za kemikalije in Evropska agencija za zdravila sta v veliki meri odvisni od zasebnih sredstev. Nekatere prakse niso v celoti zadovoljive, pa je vseeno, ali so te prakse pač odvisne od tega, da ti dve agenciji prejemate večjo količino zasebnih sredstev. Naprimer, iz leta 2014 nam je znan primer zlasti v okviru Agencije za kemikalije, ko so zahtevali, da se javni razpis prilagodi pri določenih elementih. Poleg tega imamo z večjimi agencijami težave, zlasti pri Agenciji za varno hrano kaj te nekatere agencije niso odgovorile na naše zahteve po dodatnih pojasnilih, zlasti, ko gre za vprašanje preglednosti. Znanstvena skupnost je poleg tega zelo nepregledno delovala, zlasti, ko je šlo za dajanje določenih zdravil na trg, kot sta Sarvalix in podobno. Pri priporočilih EFSE bi morali upoštevati tudi tisto, kar so predlagali Združeni narodi. Evropska unija bi morala izvajati svojo politiko javnega zdravja na ustrezen način, ciljati bi morali predvsem evropske državljane, pa razrešnica, ki ste jo pripravili, jasno kaže na to, da je migracijska kriza predvsej pritisnila tudi na proračunska sredstva, ki smo jih namenili za tretji program v okviru te agencije to prinaša seboj tudi precejšnja zdravstvena tveganja. V mislih imam predvsem večje migracijske tokove. Migrantje prinašajo določene patogene, ki so prisotni predvsem v njihovih izvornih državah. Nismo spostavili ustreznih zdravstvenih koridorjev, zato prihaja do težav. Tako da bomo vložili predloge sprememb v zvezi s tem dosenjem. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo prisluhnili še komisiji. Ne vem pa natančno komu. Kdo bi želel začeti? Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, pour euh, la DG, les DG environnement, le euh, climat. Hvala lepa, kar zadeva generalna direkcija za okolje in eh, podnebje in Evropsko okoljsko agencijo. Eh, leti 2015 in 2016 <clears throat> sta ključni leti, kajti tu gre v prvi vrsti za izvajanje projektov na podlagi nove pravne podlage LIFE in pa tudi zaključek projektov potrnih pod prejšnjo pravno podlago LIFE+. Z tega vidika smo zadovoljni z dosežnjem leta 2015. Proračunsko izvajanje je bilo dobro in predvsem ugotavljamo bistveno izboljšanje izvajanja plačil strani DGV. Eh, klima, ki se zdi, da je zdaj končno prišla v neko ustaljeno hitrost eh, dela, eh, ko gre za nove metode dodeljevanja pravic izpuste toplogrednih plinov. Zdaj smo praktično 100 odstotno nad 25 odstotkov kazalnikov, kar je vsekakor pozitivno. Res pa je, da leta 2015 nismo eh, trpeli zaradi pomankanja eh, plačil in obveznosti, eh, tako da ni bilo potrebno izvajati nikakršnih sprememb tu. No, nekateri ste izpostavljali stopne napak, računsko sodišče je izvedlo določene napak, določena priporočila oziroma jih je izpostavila, vendar nobenega od teh priporočil ni vključilo računsko sodišče v poročilo, tako da nobeno od teh priporočil ni bilo tako zelo pomembno, da bi se jim zdelo vredno to izpostaviti eh, javno. No, v bilateralnih eh, pogovorih pa smo se na ta priporočila odgovorili in bomo tudi pripravili odziv na priporočila eh, sodišča. No, potem je tu še nekaj drugih elementov. Najprej poenostavitev in pojasnilo besedil še posebej sporozumov o subvencioniranju, ki so že sklenili iz leta 2017. Eh, Drugi element pa je boljše spremljanje projektov tekom eh, izvajanja. No in zdaj se že začenjajo čutiti učinki teh eh, ukrepov. No, na zadnje je tu še ena pripomba namreč v dokumentu je govor o pilotnih projektih in pripravljalnih eh, dejavnostih, ki jih je potrebno izvesti in eh, leta 2015 smo imeli primer pilotnega projekta BEST, ki je torej za projekt, katerega namen je ohranjati biotsko raznovrstnost v projektu prekomorskih eh, regijah, kot so eh, Gujana, Nova Kaledonija ali Kanarski otoki. Gre torej za projekt, ki se je izvajal na zelo zadovoljiv način in je tudi, mislim, da dal zelo pozitivne rezultate. To mislim, da je primer takšnega zelo uspelega pilotnega projekta. Zdaj pa besedo predajam kolegu iz Generalne direkcije Sante. Hvala lepa. Kar se tiče Gedi Sante, ki je pristojen za programe za zdravje, za hrano in za decentralizirane agencije, lahko povem, da pozdravljamo poročilo. Stopnje izvajanja so zelo dobre, neporabljeni krediti oziroma zneski mm, so ostali samo pri agencijah, ki eh, se izvajajo v več letih. Kar se tiče hrane in krme, so bili nekateri zneski vrnjeni tako, da bi se izboljšala situacija v državah članicah in komisija lahko uh, da nadomestila le, če se situacija izboljša. Ko računsko sodišče izda priporočila ali pripombe za agencije, seveda, komisija in člani komisije upravnih odborih zagotovijo, da se priporočila izvajajo prek akcijskih načrtov, ki jih je potem treba v agencijah tudi ustrezno izvajati. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Če ni več pripomp, si lahko pogledamo še časovnico. Končni rok za vložitev predlogov sprejem je 14. december o povdne. Glasovanje odboru Envi je predvideno za sestanek 30. in 31. januarja, glasovanje v odboru KUNT pa bo marca. Zdaj pa bomo počakali dve minuti, da se nam pridruži poročevalka za naslednjo točko, gospa Kabeson, tako da bomo zdaj počakali nekaj minut, preden se lotimo naslednje točke. Kadenbach, ja, tis... Gospa Kadenbach, ja, lahko izkoristim ta odmor, ker to ni na dnevnem redu današnjega zasedanja, ampak res sem vesela, da je komisija ustrezno pregledala mnenje našega odbora in se nam pridružila. Eh, kar se tiče direktive o varstvu ptic in habitatov, s tem zagotavljamo dobro varstvo na ravni Evropske unije in ugotovili so, da ni treba nič spreminjati pri teh direktivah, temveč da se jih lahko izvaja naprej in zdi se mi, da je to zelo pomemben dosežek, kateremu je prispeval tudi naš odbor in hvala, rada bi se prisrčno zahvalila vsem, ki so pri tem sodelovali. Gospod Florenc. No, to me je seveda spodbodlo. Predvsem, kar se tiče podpore. Se opravičujem, pravi govornik tale. Napravica je nova in ne vem še, kje se jo izklopi. Ja, e, ne bomo prenavljali direktive o flori in fauni, ker ne vemo, kaj bi na koncu dobili iz tega. Z vidika kmetovalcev in tudi nevladnih organizacij se s tem strinjam. Ampak Eh, zdaj so se sem prikradle smernice o izvajanju, na čemer je treba še delati. Ne vem, ali mora pri tem sodelovati tudi komisija. Pred nekaj dnevi na švedskem so želeli pripraviti nekakšen načrt. In komisija je rekla, prav, bomo naredili načrt. Švedska vlada je pripravila načrt, na katerega se je petkrat vračala, eh, ker neke. Nekemu posamezniku v Bruslju to ni bilo všeč. In če vam povem, kako ne bi se te smernice za izvajanje razvijale, pri tem ni več politiko, ni več parlamenta in počnejo, kar želijo. Dragi predstavniki komisije, če boste tako nadaljevali, eh, to državljanom Evrope ne bo všeč. To lahko poveste generalnemu sekretarju ali pa tudi kateremu izmed komisarjev. Thank you for your hvala za pripombe. Ne bo torej božičnega voščila. Prav, zdaj pa bomo res počakali nekaj minut, da se nam pridruži poročevalka za naslednjo točko. Okay, we can, uh... Prav, lahko se lotimo naslednje točke na dnevnem redu. Gre za razpravo o predlogih eh, sprememb v zvezi z izboljšanjem dostopa do zdravil. Kar nekaj predlogov sprememb smo prejeli in to je bilo dolgo in zapleteno delo za poročevalko, ki je skušala najti kompromis, ampak bom dal besedo kar poročevalki, da predstavi svoje mnenje v zvezi s poslanimi predlogi sprememb in kako bomo poskušali doseči čim boljši rezultat na koncu. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Se upravičujem. Nisem pričakovala, da bo moja točka tako zgodaj na dnevnem redu. Pritekla sem z drugega sestanka. Kot je rekel že predsednik, več kot 600 predlogov sprememb je bilo vloženih, ogromno dela smo upravili. Na začetku pa bi rada povedala, da je bilo sodelovanje s poročevalci v senci odlično. Vsaj do danes je bilo res izvrstno. Na podlagi tega sodelovanja nam je tudi uspelo doseči širok sporazum, ki ga pri tej tematiki tudi potrebujemo. Res je, da smo morali glasovanje v odboru dvakrat preložiti, vseeno pa se mi zdi, da je vzdušje trenutno dobro in da nam bo uspelo doseči soglasje. 617 predlogov sprememb, kot rečeno, je bilo vloženih. To kaže na to, kakšno zanimanje vzbuja ta tematika. Vseeno pa obstajajo precejšne razlike v naših stališčih, razlike v tem, kako gledamo na posamezne vprašanja. Več različnih predlogov sprememb smo skušali vključiti zlasti zaradi tega, ker zadevajo različne vidike, kjer bi lahko izboljšali nadzor in tudi samo urajanje. Želimo si pa, kot veste, da bi se izboljšal dostop do zdravil. Na začetku smo pripravili poročilo na lastno pobudo. Predvsem nas je skrbelo, kakšne stroške nosimo na farmacevskem področju, kako draga so zdravila, kako to vpliva na zdravstveni sistem. Mi smo skušali upoštevati tudi to, da pač više cene zdravil vplivajo na zdravstveni sistem, pri čemer moramo povdariti tudi to, da obstajajo drugi elementi, ki nekoliko otežujejo dostop do zdravil. Naprimer, če je premalo raziskav na določenem področju, je dostop omejen, poleg tega je birokracija prav tako velika ovira. Velika ovira je tudi precejšna razdrobljenost na ravni sistemov za odobritev zdravil na državni ravni. Mi bi si želeli poskrbeti za čim večje poenotenje vseh teh dejavnikov, ki vplivajo na dostop do zdravil. Želimo zagotoviti boljši dostop do zdravil. Upoštevamo tudi to, da je komisija začela izvajati več pobud tudi v kontekstu javnega sofinanciranja in področja intelektualne lastnine. Mi si želimo, da bi vsa ta sredstva, do katerih pridejo v tem kontekstu, potem uporabili za naložbe v naš sektor. Vprašanje generičnih zdravil je zelo pomembno. Veliko predlogov sprememb je bilo vloženih na to temo. V predlogih sprememb se zauzemate tudi za večjo konkurenčnost tega sektorja. Eden od najbolj učinkovitih ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti je, da izboljšamo dostop do zdravil v Evropski uniji. S tem bomo znižali tudi ceno zdravil. V tej smeri bomo še delali. Kot rečeno, predlogov sprememb je bilo res ogromno. Mnogi predlogi sprememb so se nanašali na to, da moramo zmanjšati razdrobljenost na trgu. Upoštevati moramo tudi, kakšno dodano vrednost prinašajo zdravila. Znižati bi morale cen, cene zdravil, predvsem pa bi morali izboljšati sistem povračil za zdravila. Več bi morali raziskovati na posameznih področjih, ki trenutno ne zbujajo dovolj interesa, zato tam nimamo zdravil, kar nekaj predlogov sprememb gre v to smer. Povedala sem že, da s poročevalci v Senci dobro sodelujemo, pripravili smo nekje 60 kompromisnih predlogov sprememb, v katerih smo zajeli 617 predlogov sprememb, vzdušje, na sestankih je dobro, zato se mi zdi, da bo velika večina skupin lahko podprla kompromise, ki smo jih pripravili. Kompromisni predlogi gredo predvsem v smeri zagotavljanja večjega sodelovanja med državami članicami. Govorimo o tem, da bi zmanjšali odvisnost, da bi izboljšali nadzor, komisija bi morala pripraviti zakonodajni predlog v zvezi s tem, kako ocenjevati dodano vrednost novih zdravil in inovativnosti na tem področju v Evropski uniji. To bi moral biti predhodni postopek, preden se naprimer opredeli znesek cene, ki se posamezniku povrne. Zauzemamo se tudi za večjo inovativnost in bomo spodbudili konkurenčnost industrije v Evropski uniji. Zmanjšali bomo razdrobljenost na tem področju. Govorimo tudi o tem, da bi morali oceniti tudi pravice do intelektualne lastnine. Zlasti je pomembno, da zagotovimo ustrezno spremljanje tega, kako se uporabljajo pobude na posameznih področjih, kako se izkoriščajo vse pobude za večje inovacije. Govorimo o tem, da bi morali zagotoviti več naložb, več raziskav javnih in zasebnih. Če gre za javna sredstva, bi morali poskrbeti predvsem za ustrezen donos. Delamo tudi na kompromisnem predlogu o tem, kako bi lahko izboljšali konkurenčnost, pa tudi konkurenco na trgu generičnih zdravil. Nekaj pomislekov je bilo izrazenih s tem v zvezi. Več poslancev je prosilo, da bi sprejeli ustrezne ukrepe, zlasti ko gre za farmakovigilanco dva kompromisna predloga gresta tudi v smeri tega, kako bi lahko zagotovili čim hitrejše študije pri posameznih zdravilih, tako imenovani fast trial. Želimo razviti tudi nove antibiotike, želimo zagotoviti tudi ustrezno izvajanje uredbe o zdravilih sirotah. To so glavne usmeritve, na katerih delamo v tem našem predlogu. Obstaja še veliko drugih zamisli. To, kar sem za sedaj povedala, pa so te temeljne ideje, ki nam bodo omogočile, da dosežemo sporazum. Hvala lepa. Zdaj bomo pričeli s poročalcem senci Karl Heinz Florence. Najlepša hvala, gospa poročevalka, za Božične pozdrave, božično voščilo. E, te vam vsekakor vračam. Delovno vzdušje je izjemno prijetno. E, ukvarjamo se z istimi ljudmi, državljani imajo podobne skrbi in zato gremo v podobno smer. Na začetku sem bil nekoliko skeptičen do tega poročila, vedno sem nekoliko skeptičen, saj uh, si vedno ogledujem omejene pristojnosti EU na tem področju, ampak moja draga kolegica Auken mi je nekaj povedala v zvezi s tem in eh, potem sem rekel, no morda pa je nekaj na tem poročilu. Pripravljen sem to poročilo podpreti, moja skupina tudi in eh, to je že dosežek. Še vedno obstajajo številni pomisleki o cenah na področju zdravstva, ki so eksplodirale uh, cene nihajo, rastejo in padajo in uh, to je nekaj normalnega. Včasih to preučuje tudi javno tožilstvo, to se je zgodilo tudi v Nemčiji. Ampak uh, ne vem, ali je Evropska komisija tista, ki bi morala postavljati cene. Uh, Socializem smo v naši državi odpravili pred 20 leti in ne želimo, da ga zdaj Evropa ponovno uvede. V zvezi s tem imamo dovolj predpisov, tudi v moji državi tega ne počne zgolj sektor, temveč zato obstajajo zelo zapleteni sistemi, kako postaviti cene. Se pa zelo strinjam s tem, recimo države Beneluxa in iz Avstrije slišim, da se nekateri združujejo in da lahko potem ukrepajo proti industriji. To se mi zdi pravilno, tako da imate pri tem vsekakor mojo podporo. Hvaležen sem vam tudi, da ste malce bolj socialističen ton izuzeli iz poročila. Poročilo sicer ni konzervativno, ampak Mislim, da ga lahko zdaj podprem tudi sam. Ne smemo pozabiti, da je farmacevtska industrija zagotovila tudi čudovite izume in inovacije in ne želim ponavljati tega, kar sem povedal že večkrat. Pred 20 leti eh, so zaradi določenih bolezni ljudje zagotovo umirali, danes se to ne dogaja več, tako da vsega ne smemo metati v isti koš. Seveda pa moramo zagotoviti določena merila, glede tega se strinjam. Eh, in preveriti je treba uredbo, tudi glede tega se strinjam sistem zdravstvenih tehnologij, njegova ocena, to se mi zdi dobra evropska pobuda. Tu lahko dosežemo učinkovite rezultate, ampak to se izvaja že tudi prostovoljno. Zato se mi zdi, da bi se morali v prvi vrsti osredotočiti predvsem na znanstveno dodano vrednost. Vem, da eh, moji socialno-demokratični in zeleni prijatelji želijo vključiti tudi etične stvari in to harmonizirati. Pri tem vam sicer želim veliko uspeha. Ampak pri etični harmonizaciji med Severno in Južno Evropo je treba paziti, da se ne bomo ponovno vrnili v srednji vek. To mora, nekaj mora praviti tudi države same. Jaz bi predlagal, da se osredotočimo na znanstvena merila. To lahko zares izkoristimo in s tem si lahko prihranimo podvajanje dela. Duhovna oziroma intelektualna lastnina, no, tisti, ki vlagajo veliko denarja v nove patente, v razvoj novih patentov, eh, mislim, da bi morali od tega tudi kaj imeti. Eh, če bodo naši otroci dobro izobraženi, bodo morda izgubili delo, ker bodo izgubili patente. določeni strokovnjaki zdaj že vedo, kako izvleči nevarne snovi iz odpadkov, ampak če za to ni ustreznih patentov, potem lahko na to delo kar pozabijo. Tako da mene vsekakor zanima, se zauzemam za to, da patenti ostanejo patenti, ampak eh, seveda lahko raziščemo, ali tu obstajajo še kakšne možnosti. Nekakšnega splošnega odprtja pa tu ne morem podpreti. Vem, da obstajajo dodatne priloge, kako podaljšati patente. Kolikor vem, je treba to preprečiti. Če patent poteče, potem samo se gor napiše majhen zaznamek. In patent se lahko podaljša za 10 ali 20 let, kljub temu, da za to ni preverjene klinične potrebe za pacijente. Kar se tiče cen, sem svoje mnenje že povedal. Lahko pa še enkrat ponovim, države Beneluxa, Avstrija in nekatere eh, nordijske države že dolgo časa marsikaj urejajo bilateralno in zdi se mi, da je te, v tem času to tudi dober pristop. Pri generikih eh, Eh, pristop podpiram, v moji državi se generična zdravila pogosto uporabljajo in to lahko podprem, predvsem za tiste ljudi, ki eh, finančno niso tako dobro podprti, je to lahko zelo koristno. Tako da še enkrat hvala, opravili ste dobro delo, že kar nekaj. Dela je za nami, ampak hvala še enkrat za sodelovanje, gospod poročevalka, vedno rada delam z vami. Hvala lepa. Gospod Gašparija. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo nakratko. Sporočevalko mi je bilo res v veselje delati in tudi z drugimi poročevalci v senci. Kar se tiče tega vprašanja, smo nekatere pomisleke izražali že kar nekajkrat in to sem povedal tudi poročevalki na več tehničnih sestankih. Omenil sem jih, kaj nas skrbi. Ena izmed zadev, ki me skrbi, so nadomestila v državah članicah in seveda tudi naraščajoče cene zdravil. Nekatera zdravila so zdaj zareži zelo, zelo draga, predvsem, ko gre za nova zdravila. Pri tem je ogrožena vzdržnost nacionalnih zdravstvenih sistemov, sistemov uh, oskrbe. In treba je zagotoviti tudi, da bo farmacevski sektor v številnih državah članicah preživel. Kar se tiče konkurenčnosti, je to zelo pomembno. Konkurenčnost je treba podpirati zaradi najrazličnejših razlogov. Nikoli pa ne bi smeli pozabiti na glavni cilj in sicer univerzalno zagotavljanje zdravstvenih storitev po dostopnih cenah. Zato obstajajo različni razlogi, ne samo ekonomski. O vsem tem smo se nadolgo in široko pogovarjali na naših sestankih poročevalcev v Senci. Ampak eh, izkoriščanje ljudi prek tako dragih zdravil je nekaj, kar je povsem nesprejemljivo. Če bi se dalo ponovno ravnotežiti trg, z dostopnimi cenami bi bilo to odlično, ampak žal o farmacevtski industriji niso na voljo enake informacije v vseh državah članicah. In poročevalci v senci smo se v glavnem strinjali, in to je odraženo tudi v poročilu, da je v zvezi s tem treba ukrepati, da bi preprečili progresivno naraščanje cen, predvsem za nove proizvode, predvsem za inovativna zdravila. S tem bi lahko izboljšali dostopnost zdravil za javnost. Potrebujemo tudi več čezmejnega sodelovanja in transparentnost eh, za eh, boljši pregled nad zdravili. Prav tako je treba spodbujati tudi razvoj novih zdravil, da ta sploh pridejo na trg. Še enkrat bi ponovil, potrebujemo raziskave in razvoj, če želimo zagotoviti izboljšave, če želimo izboljšati zdravje prebivalstva. Ampak res ponavljam, nova zdravila, katerakoli zdravila na trgu, morajo biti na voljo po cenah, ki si jih lahko ljudje privoščijo. Drugače to ni dostopno večini državljanov. Prav tako se nam zdi, da potrebujemo boljše sodelovanje med nacionalnimi organi, predvsem med tistimi, ki so pristojni za oblikovanje cen in za vračanje poračila stroškov pacijentom. Dobre sisteme moramo zagotoviti v vseh državah članicah in ustrezno farmacevsko industrijo, ki bo zagotovila dodano vrednost državljanom. To so točke, ki sem jih predstavil že prej, ne samo v tem odboru, temveč tudi na tehničnih sestankih, na sestankih s poročevalci v senci in tako naprej. Potrebujemo ustrezne sisteme za zbiranje podatkov, o kliničnih preizkusih, da bomo videli, kako učinkovita so zdravila, potrebujemo interoperabilne registre v državah članicah, da bomo lahko ocenjevali dodano vrednost, ki jo zagotavljajo inovacije in nova zdravila. In vse to mora biti nepristransko. Prav tako je treba zagotoviti da se farmacevtska podjetja ne bodo med seboj dogovarjala o cenah, da ne bodo nastajali karteli. Za konec svoj čestitev poročevalki za vse delo, ki ga je upravila, odlično nas je uh, združila. Pred, ob, preučiti je bilo treba na stotine predlogov sprememb in pripraviti kompromise. To ni bilo preprosto. In še za konec. Mislim, da smo dosegli dober politični napredek v tem poročilu. Števil, ve, večina skupin se strinja, podpira poročilo še vedno pa, kot vedno, lahko poročilo še izboljšamo. Lahko pravimo še nekaj dela. Poročevalci v senci bi se lahko še enkrat ali dvakrat sestali s poročevalko na tehničnih sestankih. To pa je vse, kar lahko povem na tej stopni in veselimo se nadaljnega dobrega sodelovanja. Hvala lepa, gospodi Vazi. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za to izmenjavo mnen pri tem poročilu. Če si pogledamo na slov dostop do zdravil, prvi problem je seveda cena zdravil. Če želimo zagotoviti dostop, moramo zagotoviti tudi sprejemljivo ceno. Ceno, ki bo sistemu zdravstvenega zavarovanja v vsaki državi omogočila, da se jo še naprej povrne. Obstaja pa precejšna disfunkcionalnost na tem področju. Uh, Farmacevtski laboratoriji imajo že več kot 20 let monopol in do leta 2000 so imeli milijardo dobička letno, blockbuster, kot smo to imenovali. Če se vrnem na problem inovacij, kaj se je zgodilo? Namreč vsi ti farmacevski koncerni so potem proizvajali podobna zdravila. Naprimer, čim se izpostavi ena molekula, ki se iznajde in je zelo učinkovita, so laboratoriji tisti, ki postavljajo ceno. Prihajajo do tako imenovanih nišbuster in spet nastanejo težave. Enkrat sem bila na kolokviju o dostopu do zdravili in komisiji sem rekla, poslušajte, saj obstaja obvezno licenciranje. Zakaj državam članicam ne pomagate, glede na to, da je to vaša vloga? Zakaj ne bi države članice uporabljale obveznega licenciranja? To se uporablja v Indiji, v Braziliji, trenutno tudi v Alžiriji in tako naprej. Ko gre za zdravilo Sofosbovir, ta lahko stane 100 evrov ali pa v Alžiriji celo 2000 evrov, v Franciji plačajo celo 41 tisoč. Zato bi morali države spodbujati k obveznemu licenciranju, da bodo laboratoriji razumeli, da ne morejo početi tako, kot so stvari počeli do sedaj, kajti s tem uničujejo zdravstvene sisteme. Potem je tu vprašanje raziskav in razvoja in vprašanje postavljanja cen. To dvoje bi morali po mojem mnenju ločiti. Če si pogledamo primer, Neodvisni časnik na področju zdravstva je objavil, da je v zadnjih 40 letih bilo dano na trg zelo malo novih zdravil za boj proti tuberkulozi, bolj konkretno zgolj dve zdravili, čeprav tuberkuloza ubije s milijon 500 tisoč oseb letno. 14 novih zdravil je bilo danih na trg, naprimer za zdravljenje druge bolezni. Vprašanje je predvsem, koliko mi bo neko zdravilo prineslo in sicer v tistem območju, kjer imajo ljudje dovolj denarja. Postavljanje cen je pomembno, pomembne so raziskave in inovacije. Zato bi pri tem poročilu morali biti zelo skrbni, kadarkoli uporabljamo termin inovacije. Kaj to pomeni inovacije? Ali gre za raven inovativnosti, to je pomembno merilo, kadarkoli se podeljujejo patenti. Evropska agencija za patente podeljuje te patente. Potem je pa tu še druga plat, dodana terapevtska vrednost zdravila. Poglejte si tehnološke inovacije. Združenje med Saint Dumont je napadlo Evropski urad za patente, ker so vas bovir ni inovativno zdravilo in pri tej svoji zadevi so zmagali. Zato se moramo vprašati, kakšna je terapevtska dodana vrednost. Namreč tudi to je zelo pomembno. Ampak ta terapevtska učinkovitost se ocenjuje na ravni držav članic, ko se pogajajo o ceni zdravila in o višini povračila cene. Tako da dodana vrednost pri inovacijah ni nujno vezana na dodano terapevtsko vrednost inovacije torej ne pomeni dodane terapevtske vrednosti. To poročilo gre po mojem mnenju v pravo smer. Vseeno pa bi se morali zauzemati za splošni interes. Tudi mi sami bi morali biti bolj inovativni. Trenutni patenti ne dajajo jamstva, da bo dejansko na trg danih več novih zdravil, s katerimi se bomo odzvali na potrebe prebivalstva. Mislim, da bi morali sistem patentov spremeniti, sicer bo to negativno vplivalo na zdravstveni sistem. Tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji in tudi v Svetovni trgovinski organizaciji imajo na voljo sisteme patentov, ki bi lahko bili korisni za nas. Sem tudi v delegaciji za Karibe Pacifik Veliko so v teh državah financirali klinične preizkuse za zdravila za ebolo, patente pa smo potem eh, podelili farmacevtskim laboratorijem, ki sami določajo cene. Zato se mi zdi, da bi morali uvesti tudi določeno pogojevanje. Normalno je, da se laboratorije plača, vendar bi mi morali biti zmožni financirati tudi javne raziskave, zato da bi opravljali raziskave tam, kjer so najbolj potrebne. Najlepša hvala, gospod Pedičini. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi poročevalki, gospe Kabezon Ruiz. Sam se bom osredotočil na hepatitis C. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je trenutno 130 do 150 milijonov oseb, ki so kronično okužene z hepatitisom C. 70 tisoč oseb letno umre zaradi bolezni, ki so vezane na hepatitis C. Tudi v Evropi so podatki zaskrbljujoči. Na severu Evrope je globalna prevalenca med 0,1 in 1 odstotkom, v srednji Evropi je ta prevalenca višja, na jugu Evrope pa je ta prevalenca od 2,5 odstotka do 3,5 odstotka. Glede na to, kako velike razlike obstajajo s tem v zvezi med posameznimi deli Evrope, je po mojem mnenju izjemno nenavadno, da Evropska komisija še vedno ni uspela pripraviti dobrega akcijskega načrta za zdravljenje hepatitisa C. No, morda vse skupaj niti ni tako nenavadno, namreč občutek imamo, da je bolj primerno na neki način ohranjati to bolezen hepatitis C, kot pa da bi se zauzeli za večje zdravje. Namreč pri hepatitisu C obstajajo tudi velike priložnosti za zaslužek. Hepatitis C bi lahko izkorenili in v predlogih sprememb smo rekli, da bi lahko to odpravili, naprimer z zgodnim odkrivanjem ter z uporabo starih in novih zdravil kot je rekla gospa Rivazi, za določene bolezni je že bilo pripravljeno zdravilo za odpravljanje določenih bolezni, vendar so potem cene zdravil tako visoke, da naprimer pri nas stane zdravilo za posameznika nekaj 40 tisoč, v Španiji 20 tisoč. Dejstvo pa je, da je to zdravilo v Indiji na voljo za 5 evrov in v okviru zdravstvenih sistemov moramo mi za to isto zdravilo plačati 270 krat več, kot je prvotna cena zdravila. Komisija bi morala pripraviti ne samo akcijski načrt zopr hepatitis C, še vedno nimamo zakonodaje na tem področju, pripravila bi morati tudi ustrezni načrt za zdravljenje teh bolezni, kronična bolezen hepatitisa C je tista, ki lahko farmacevskim združenjem omogoča tudi velike zaslužke. Upoštevati bi morali tudi mnenje odbora za peticije, ki je večkrat obravnavalo peticije evropskih državljanov. Njim je, bil namreč, njim je bila namreč oduzeta možnost, da ozdravijo Hvala lepa, gospod Dorfman. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo nakratko. Uložil uh, sem nekaj predlogov sprememb v zvezi s čezmejno prodajo zdravil. To je dejansko lahko težava. Saj prav ob mejnih področjih in področjih, kjer je veliko turistov, je pogosto težavno Eh, z receptom iz eh, domovine dobiti zdravilo, ker morda v tej državi članici ni na voljo. Vem, da je to nacionalna pristojnost. Nekatere države članice Evropski uniji eh, sicer takšno prodajo med lekarnami, če zmejo dopuščajo in imajo to urejeno. Drugod pa tega ni. Recimo, v lekarnah v Italiji ni mogoče, če pridete iz Nemčije ali odkudarkoli iz Evropske unije, dobiti zdravila, če niste njihov pacijent. Torej, če ne pridete eh, z receptom iz te države. Kljub temu, da so to nacionalne pristojnosti, se mi že zdi prav, da tu izvajamo določen pritisk, ker gre kljub vsemu za evropski eh, skupni torej trenutni trg. Hvala. Hvala lepa, gospod Kaputo. Hvala lepa, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil kolegici Kapezon za odlično upravljeno delo. Pripravljalno delo je potekalo zelo dolgo veliko poslancev iz različnih političnih skupin je vložilo ogromno predlogov sprememb, zahvaljujoč delu, ki ste ga upravili, nam je tudi uspelo pripraviti tako dober rezultat pri tej občutljivi tematiki, govorimo o dostopu do zdravil. Zdi se mi, da je ta dosje še posebej pomemben, predvsem zato, ker je po mojem mnenju gospodarska kriza bistveno vplivala tudi na dostop do zdravil po razumnih cenah za veliko evropskih državljanov. Farmacevtski sektor je v zadnjih obdobjih prav tako doživel kakšen udarec. Evropska unija bi potrebovala učinkovito zakonodajo na tem področju. Potrošniki imajo še vedno precej pomislekov, kadarkoli jim kdorkoli predlaga kakšno zdravilo, ki ni generično. Zato bi predlagal, da komisija sproži kampanjo osveščanja, da bodo potrošniki bolj zaupali tudi v ekvivalentna zdravila, ne nujno zdravila, ki nosijo znak pomembne blagovne znamke. Pogosto se zgodi, kot se je zgodilo tudi v mojem primeru, ko sem se obrnil na komisijo. Komisija je rekla, da je storila že veliko na tem področju in da statistični podatki to potrjujejo. Upam, da bomo zahvaljujoč delu, ki ga je opravila kolegica Kabezon, lahko tematiko bolj pogosto obravnavali. Upam tudi, da bo komisija odgovorila nekoliko bolj izčrpno na vsa vprašanja, ki jih je parlament naslovil. Predvsem od komisije zahtevamo, da bolj odločno ukrepa. Hvala, da pa prisluhnimo še komisiji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisija bi ob tej priložnosti rada izrazila zahvalo še enkrat Evropskemu parlamentu za zelo pomemben in dragocen prispevek k razpravi o dostopu do zdravil. Veliko odličnega dela je bilo upravljenega, to vidimo, in eh, veliko energije je šlo v pripravo tega poročila. Prav tako ugotavljamo, da je veliko število amandmajev, nekaj, kar kaže na politično občutljivost te eh, tematike in kaže tudi na to, kaj je treba storiti tako na evropski kot eh, na nacionalni ravni. Obenem, ugotavljamo tudi veliko zbliževanj glede samih ciljev, namreč zagotoviti pravočasen dostop do inovativnih zdravil za vse bolnike po poštenih cenah, ob hkratnem ohranjanju konkurenčne farmacijske industrije v Evropi. Kot opredeljeno v razpravi, odboru Envi 12. oktobra in tudi v skladu z sklepi sveta iz meseca junija je komisija pripravljena ukrepati na številnih ključnih področjih, ki jih izpostavlja parlament. Naj omenim nekatera področja. Najprej optimalna uporaba farmacijske zakonodaje in regulatornih inštrumentov za zagotavljanje prepočasnega dostopa do zdravil, potem tudi promocija inovacij, še posebej na področju eh, še ne izpolnjenih medicinskih potreb. Kakršno koli dovoljenje to dajanje na trg mora spoštovati vendarle ključne standarde varnosti, učinkovitosti in kakovosti, ki jih določa evropska zakonodaja. Kot drugo, poskrbeti moramo za dobro interakcijo med različnimi akterji, vključenimi v to veliko raziskave, razvoj, dovoljenje za dajanje na trg in potem odločitve glede cenovne politike, glede povračili nadomestil in farmakovigilance. Nepotrebno podvajanje in neusklajene zahteve bi dejansko privedle do zapoznelega dostopa do zdravil za bolnike, prav tako pa bi to pomenilo nepotrebne stroške za zdravstvene sisteme in razvijalce tehnologij. Kot tretje, komisija zdaj pripravlja eh, empirične študije na temo vplivov subsidijarnih zaščitnih eh, spričevaj glede inovativnosti, dostopnosti in eh, cenovne dostopnosti zdravil. Komisija bo danes na svetu EPSCO predstavila metodologije in časovnice teh študij in seveda bo komisija tudi vse čas obveščala parlament o izidu leteh. No in da na zadnje, delamo tudi na pobudi za oceno zdravstvenih tehnologij in podpiramo podporo in pa tudi usmeritev, ki jo je obral Evropski parlament v tem osnutku poročila. Prav tako moramo upoštevati naše mednarodne zaveze na področju zdravja in pravic iz naslova intelektualne lastnine, katerim je Evropska unija zavezana. Po našem mnenju je omemba tega tudi dobrodošla in zaželjena. Seznam tematik, ki sem ga tu risal, ni izčrpen, ampak eh, težko je biti bolj konkreten, ko še ne vemo, kakšni bodo kompromisni amandmaji. V vsakem primeru bo komisija tesno spremljala ta proces in bo tudi potem obravnavala svoje dokončno stališče na podlagi odločitve na plenumu. Če bo parlament ali posamezni poslanci tega parlamenta mnenja, da ima komisija neko strokovno znanje, ki se vam lahko pokaže za koristno, smo vam, kot veste, vedno na voljo za pomoč. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Zdaj pa besedo vračam poročevalki, da poda nekaj zaključnih besed. Comenzar. Začela in končala bom z istim. Hvala lepa vsem poročevalcem v senci in ostalim kolegom. Hvala lepa za odlično sodelovanje. Nasplošno gledano se mi zdi, da nam je uspelo skoraj da že doseči sporazum, čeprav smo obravnavali tematike, ki še vedno niso dobile svojega epiloga. Pomembno je, da obravnavamo posamezna vprašanja Kot je rekel kolega Pedičini, dobro bi bilo, če bi imeli na voljo tudi akcijski načrt za izkoreninjenje hepatitisa C ali pa za naprimer posamezne bolezni, za katere že obstajajo zdravila. To so tematike, ki jih bomo morali še bolj poglobljeno obravnavati tudi v kontekstu direktive, tudi v kontekstu tega poročila, ki govori o dostopu do zdravil. Kot rečeno, veliko dela je bilo upravljenega, 617 predlogov sprememb je bilo vloženih. Še enkrat naj ponovim, da sem pripravljena delati še naprej po tej isti poti. Če želimo posredovati jasno sporočilo, potrebujemo koherentno poročilo. Več skupin je vložilo 617 predlogov sprememb, zato bomo morali, če želimo doseči koherentno poročilo najti tudi ustrezno ravnotežje. Poročilo bi moralo biti koristno, pragmatično, dati bi moralo odgovore na vprašanja, ki jih zastavljajo državljani. Tudi komisiji moramo poslati jasno sporočilo v smislu, da moramo izboljšati dostop do zdravil za voljo nadaljne koherence, pa upam, da bomo še naprej vsi skupaj lahko dobro sodelovali. Hvala. Hvala lepa. Naj samo spomnim na časovnico glasovanja v odboru ENVI 31. januar in glasovanje v plenumu potem februarja. Drugih točno delam redu več ni. Naj samo spomnim, da bo naslednja izredna seja 15. decembra, torej prihodni teden v Strasburu, in sicer bomo glasovali o reformi ETS in potem naslednja seja 12. januarja v Bruslju. Tako, s tem eh, zaključujem naš današnji sestanek. Najprej vas spomnim, da imamo ob 12. uri tu v tej dvorani božični sprejem. Hvala lepa.